gospod predsednik izpostavili ste vrednote evropske unije in humanitarno krizo in eh, politično eh, krizo na madžarskem. imam predlog za evropski eh, parlament in konferenco predsednikov vozila evropskega parlamenta naj gredo v na madžarsko po tem ko bo določeno število beguncev, da pokažejo podporo beguncem in to bi bilo močno sporočilo gospodu Orbanu in njegovi vladi, da Evropski parlament eh, podpira eh, begunce in daje svoje sredstva na voljo beguncem. Hvala lepa, gospod Žado. Hvala lepa za to pripombo. Najlepša hvala. Pravzaprav zadeve na sej 13. julija 2015 poročil mandat gospoda Edvarda Čezaka in se odločil, da je ta mandat veljaven z učinkom 11. junija 2015.